Ustanovni sestanek odbora za zunanje zadeve v novem sklicu se začenja. Naj spomnem eh, poslance namena tega sestanka. Namen je ustanoviti biro odbora, ki bo sestavljen od predsednika in štirih podpredsednikov v eh, skle, skladu z poslovnikom našega č, eh, parlamenta 191. člen. Kot prvo bomo uh, volili predsednika odbora za zonalne zadeve in nadaljevali z volitvami podpredsednikov. Naj izjavim, da imamo potreben kvorum v skladu z 195. členom drugega odstavek in to je 90 članov. In sedaj eh, nominacije za predsednika to lahko izvede politična skupina ali vsaj pet odstotkov članov oziroma poslancev v skladu z eh, 13. členom prvi odstavek. Sedaj v imenu političnih skupin eh, prosim predstavnike, da predstavijo svoje predloge. Gospod Salafranka v imenu skupine EPP. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. V imenu naše skupine EPP in v skladu z dogovorom z gospodom Brokom predlagam gospoda Albertinija za predsednika, ki je bil podpredsednik odbora za transport, ima dolge, eh, dolgoletne izkušnje. Eh, srečal se je že z več kot 40 vodjami držav in gospoda Albertinija predlagamo za predsednika tega odbora. Hvala lepa, gospod Salafranka. Ali je še kakšna, kakšen predlog za predsednika? Ne, nobenega. Dobro, najlepša hvala. Potem pa eh, nadaljujemo z izvolitvijo predsednika tega odbora. Ali bi kdo zahteval tajno glasovanje? To mora zahtevati ena šestina članov, se pravi 13 eh, poslancev v skladu z drugim odstavkom 191. člena. Nihče. Če je temu tako je edini kandidat gospod Albertini in s tem ga razglašam za predsednika našega odbora. Čestitam gospodu Albertiniju in to počnem kot uh, dosedanji predsednik odbora ter mu predajam predsedovanje temu odboru, da nadaljujemo z nadaljnimi eh, nominacijami in izvolitvami. Permettete mi. Dovolite mi, predno nadaljujem z predsedovanjem in ustanavljanjem našega odbora, dve besedi glede tega, kar nas pričakuje. Kot prvo bi se želel zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki ste tukaj prisotni in ki ste mi izrazili zaupanje. Še posebej pa članom italijanske delegacije, ki so se tako odločili. Istočasno pa moram opozoriti na svojo hvaležnost eh, kolegu, prijatelju, o katerem smo razmišljali, da bi lahko postal predsednik Evropskega parlamenta, gre za gospoda Marija Maura in ki je iz razumljivih razlogov se odločil, da ne bo istočasno predsednik delegacije, predsednik odbora za zunanje zadeve, kajti eh, to ulogo smo mu dodelili pri pogajanjih, če temu tako rečem, ki so uh, pripeljali do tega zaključka, potem ko se je odpovedal uh, kandidaturi predsed za predsednika parlamenta. Prav gotovo in mogoče tudi mnogi drugi med vami bi mogoče bili bolj uh, sposobni opravljati to funkcijo kot jaz sam. Vendar če se ozrem na svojo poklicno življenje, eh, bil sem eh, podjetnik, eh, bil sem devet eh, let eh, eh, župan Milana in dolgo časa tudi poslanec, ugotavljam, da je glavni razlog za moj uspeh. In moram priznati, da sem v svojem poklicu doživel veliko uspehov in zadovoljstva. Vedno je bil razlog kakovost mojih sodelavcev, na katere sem bil vedno zelo ponosen. In mislim, da lahko povem pri prevzemu te funkcije, za katero sem vam res zahvaljujem, da lahko računam na enako, da bom ste z mano kot sodelavci ljudje, ki so bolj sposobni kot jaz, da vodijo funkcijo, ki mi je bila dodeljena. In to nalogo bom opravljal z vso eh, resnostjo, predanostjo, ponižnostjo in predvsem s prepričanjem, da lahko računam na eh, sodelov, strokovne sodelavce in na biro, ki ga bomo kmalo izvolili, pa tudi na vse vas, člane tega odbora ki mi boste, upam, eh, pomagali opravljati to funkcijo. In sedaj lahko preidemo na sam postopek oziroma izvolitve podpredsednikov. V uh, skladu s tem, kar so mi povedali, si ne bom uh, obravnaval to skupinsko, ampak po posameznih primerjih. Sprva bi rad izvedel uh, predlog uh, eh, EPP-ja za prvega podpredsednika odbora. Uh, prvi mu dajem besedo predstavniku EPP-ja. Kdo bi predstavil prvega podpredsednika? Najlepše hvala, gospod Pelder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik u van harte geluk wensen Najlepše hvala, gospod eh, predsednik. Sprva naj vam čestitam na imenovanju oziroma izvolitvi. Eh, res upamo, da bomo odlično sodelovali, na to lahko računimo. Poznamo se dobro, zelo ste prijazni, Italija igra pomembno vlogo. Torej želim vam vse najboljše v naslednjih letih. In sedaj bi predlagal v skupini v imeni skupine gospoda Provero v, za prvega podpredsednika. Uh, gospod uh, ima velike mednarodne izkušnje, pet let je bil uh, predsednik odbora za zunanje zadeve v italijanskem senatu, ima mednarodne evropske izkušnje in vse kvalifikacije, značilnosti, ki so potrebne za upravljanje podpredsednika uh, odbora za zunanje zadeve. Hvala. Besedo se je javil poslanec eh, Pancir. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, podpiram to prvo kandidaturo za podpredsednika, bi pa povdal nek eh, politični pomislek. Pred nami je predlog za osebo, ki predstavlja uh, zelo euroskeptično politično usmeritev. Glede na bodoče delovanje eh, v tem odboru, eh, kjer moramo pravzaprav pripravljati pravno evropsko politiko in voditi politiko, bo, na katero bo seveda vplival tudi gospod Primera. Moramo si uh, biti na jasnem in želimo torej imeti eh, pravo evropsko politiko v pravem pomenu besede. Eh, hvala lepa. Ja, še nekdo se javlja k besedi? Uh, gospod Enak, izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospoda Prevera pravzaprav ne poznam, na kratko sva se uh, videla, ampak uh, smo naproti te, smo proti temu, da rečete, da je euroskeptik. Mi smo eurorealisti. Gospod Van Orden je bil ravno tako podpredsednik tega odbora vrsto let in tudi njega bi lahko opisali kot euroskeptika, vendar to je nekaj, kar je zelo pošteno in ponosno. In mislim, da taka opomba ne more biti. Uh, naslovljena kot uh, nekaj, kar je v nasprotju z podpredsedstvom tega parlamenta. Hvala. Najlepše hvala, gospod Tuentenok. Sedaj pa beseda gospod Lunaček. Izvolite. Ja, dank, ja, hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine zelenih bi rada povedala, da bomo glasovali za gospoda Provero. Rada pa bi spregovorila o politični pomembnosti tega položaja kajti za nas je zelo pomembno ohraniti Evropo raznolikosti tudi v predsedstvu odbora za zonanje zadeve. Rada bi se zauzela za to, da bi to Evropo raznolikosti oblikovali tako, da bi spoštovali tudi pravice manjšin, priseljencev, migrantov in da bi to moralo odigrati pomembno vlogo v naši Evropi in da bi potem podprli tudi našega kandidata za podpredsednika. In mislim, da bo to igralo pomembno vlogo. Hvala lepa. Dobro. Hvala tudi vam, poslanka Lunaček, za vaš prispevek. Če, ni, ni, če ni drugih kandidatov, ja, Uh, gospod Severin, izvolite. Gospod predsednik, prav gotovo imamo neko usmeritev v dehontovem sistemu, ki nam omogoča razdelitev mest glede na, na številčnost političnih skupin v tem parlamentu. Če je to pravilo, potem ga je treba spoštovati. Problem je v tem, da so moji kolegi tukaj zelo politično pridržani in ta pridržek ne gre toliko gospodu proveri, ampak stranki, ki jo zastopa. In zaradi tega smo to želeli jasno tudi povedati. Jasno povedati, da imamo pridržek, da smo zaskrbljeni in če želite, da je to tudi izjava, da če bi gospod Provera bil izvoljen, bi potem res moral voditi proevropsko politiko in ko bomo glasovali, Moram reči, da smo se uh, odločili, da se bomo v naši skupini kolegi vzdržali. Okay. Najlepše hvala, gospod Severin in sedaj gospod Brok, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi vam rad čestital za vašo izvolitev. Pripričan sem, da bomo pod vašim vodstvom, z izkušnjami, ki jih imate, preživeli prijetni z leti in pol. Pri tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi kolegu vašemu predhodniku, Sarju Švolskemu, ki je zelo na profesionalen način vodil ta odbor v zadnjih dveh letih in pol. Sedaj pa še pripomba, kar se tekoče razprave tiče. Strinjam se s krmi nekaterih kolegov, ki so bile izrečene kar se proevropskosti oziroma euroskeptičnosti tiče. Po drugi strani pa je tradicija parlamenta takšna, da tukaj ne gre za politično prepričanje na tem položaju. Sicer bi imeli tudi v drugih oblikah že težave v tem odboru. In mislim, da se moramo tega držati. Gospod Provera bo prisiljen zastopati stališče našega odbora takrat, ko tega ne bo storil, tudi kar se drugih institucij unije tiče, bo prišlo do težav. Vendar pa moramo mu dati pošteno priložnost, da zastopa v svojem imenu nas, naš odbor. In zato mislim, da se moramo držati in dogovorenega stališča in glasovati za gospoda Provero. Mi pare che zdi se mi, da z prispevkom gospoda Van Ordena potem lahko zaključimo to razpravo in nadaljujemo z volitvami oziroma izvolitvijo eh, prvega podpredsednika. Van Orden, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sam bi vam rad čestitev za izvolitev predsednika tega odbora. Nekoliko me motijo nekateri komentarji, ki smo jih slišali. Eh, ne bom se sedaj posebno zauzemal za tega kandidata, ki je tukaj bil eh, imenovan za prvega podpredsednika. Gre za načelno zadevo. Vsi smo tukaj bili izvoljeni na osnovi demokratičnega mandata naših voljivcev. In mnogi naših voljivcev imajo različno mnenje o naravi in področju usmirjenosti Evropske unije. Ki in te mi tukaj tudi zastopamo. Zato se mi ne zdi na noben način primerno, da poskušamo prisiliti neko ortodoksnost uh, za predsednike ali podpredsednike parlamenta oziroma odbora. Tukaj eh, je treba zastopati na teh funkcijah eh, vse vidike tega parlamenta v skladu z pravili, ki veljajo. Bodimo previdni pri izrazih, ki jih uporabljamo. Bene. Najlepše hvala, poslanec Van Orden. In sedaj sprašujem odbor, ali imamo še kakšnega kandidata ali pa mislite, da kdorkoli eh, hoče tajno glasovanje z potrebno večino. Kolikor vidim, temu ni tako, zato izjavljam, da za aklamacijo. Uh, smo izvolili prvega podpredsednika odbora za zunanje zadeve, gospoda Provero, ki ga prosim, da se usede zraven mene. Rad bi pa sedaj nadaljeval z izvolitvijo drugega podpredsednika z, i, po, isti post, po istem postopku. Upam, da razprava ne bo tako dolga, če pa že razprava bo, jo bomo seveda omogočili. Ali bi eh, predstavnik eh, odbora, ki predlaga drugega podpredsednika, pred, razložil kandidaturo? Gospod Severin, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, opravičujem se, da sem med eh, prejšnjim prispevkom vam pozabil čestitati za imenovanje oziroma izvolitev predsednika odbora za zunanje zadeve in izrazim našo željo za dobro skupno sodelovanje v dobro parlamenta in naših državljanov. Glede predloga za drugega podpredsednika Afeta, to je gospod eh, Juan Mirča Pašku, ki je med um, zrelejšimi, nimamo starih članov v tem parlamentu bil je ravno tako podpredsednik že tega odbora. Takrat je bil četrti podpredsednik in sedaj je nekoliko napredoval do drugega podpredsedstva, seveda, če ga boste izvolili. Uh, mislim, da ima veliko izkušenj na tem področju. Ravno tako je bil romunski obramni minister pred nekaj leti, torej ima izkušnje v mednarodni sferi, v mednarodnih odnosih in mislim, da bo lahko prispeval k kakovosti našega dela. Najlepše hvala. Hvala, gospod Severin. Tudi v tem primeru torej sprašujem, ali imamo še kakšnega kandidata za drugega podpredsednika in ali ima kdo še kakšen predlog glede na uh, eh, pot potrebno večino, bi želeli tajno glasovanje, ne. Torej, po tem bom razglasil eh, gospoda Paskoja za drugega podpredsednika našega odbora in ga ravno tako pozivam, da pride na podi. In sedaj nadaljujemo z izvolitvijo tretjega podpredsednika odbora za zunanje zadeve. Beseda dajem predstavniku skupine, ki bo podal nominiranca. Kdo bo govoril? Odlično. Gospod Brok, izvolite. Gospod predsednik, tudi v imenu gospoda Sala Franke bi in svoje politične skupine bi rad predlagal gospoda. Ja, Eh. Dominika Bodisa za ta položaj. In mislim, da lahko sedaj predlagam zelo izkušenega kolego, ki je že bil v Evropskem parlamentu, bil je tudi župan Toulouse in na drugih pomembnih položajih in je zbral ogromno izkušenj. Prosil bi kolegice in kolege, da podprejo ta predlog. se nessuno dei presenti. Če nihče od prisotnih eh, ne predlaga tajnega glasovanja in če ni drugih kandidatov, in mislim, da, je, da sem to prav ugotovil, potem razglašam, da smo za aklamacijo izvolili poslanca Baudisa za tretjega podpredsednika odbora za zunanje zadeve in prosim, da se nam pridruži na, pri mizi predsedstva. In sedaj četrti podpredsednik po istem postopku pozivam kolego, ki zastopa eh, poslansko skupino, ki imenuje, predlaga četrtega podpredsednika, da ga predstavi. Najlepše hvala v imenu skupine eh, Združene levice in eh, nordijskih zelenih v imenu te skupine bi vam seveda sprva čestital na izvolitvi. Gospoda Melenšona predlagamo za četrtega podpredsednika. Gospod Melenšon ima uh, veliko parlamentarnih izkušenj. 20 let je bil v senatu, francoskem senatu, v odboru za zonalje zadeve, pa tudi uh, tajnik tega odbora je bil, torej predlagamo ga za to funkcijo. Najlepše hvala gospodu Merju za to predstavitev. Ali je še kakšen drug kandidat? Ehm, ali želite tajno glasovanje o četrtem podpredsedniku? Ne, takega predloga ni. Zato razglašam izvoljenega z aklamacijo za četrtega podpredsednika odbora za zunanje zadeve, gospoda Melešona, in ga pozivam, da se usede na premizi predsedstva. Grazie, come? Bene, prima... Dobro, predno nadaljujemo z končnimi sporočili, eh, ki zadevajo naše nadaljne delo. Bi mi, vas prosim, da mi dovolite, kot je to v navadi, ko je pred nami veliko dela, da se ozremo nazaj na svoje korenine in preteklost. V tem trenutku, ker je zraven mene tudi uh, kolega, ki je še posebej občutljiv na uh, mesta in uh, ozemlja, bi se spomnil stavka, ki ga je uh, Sveti Ambrož, zaščitnik Milana, je nekoč povedal, kot mnogi veste, ni bil rojen v Milanu, ampak v Nemčiji. Torej, to je nek zaščitnik celotne Evrope, bi lahko rekli. V takih eh, neformalnih okoliščinah, ki se mi verjetno sedaj dogajajo, ko je postal eh, škof, je rekel, uh, so, nisem več sodnik, postal sem škof in začel se bom učiti, eh, sem poučevati to, kar sem se moral naučiti sam. In ta primera, je mogoče nekoliko pretirana, vendar z tem, da lahko rečem, da prevzemam to funkcijo v istem duhu. Vem, da so z, z mano kolegi, ki imajo ogromno izkušenj, ki bodo eh, res sodelavci v pravem pomenu te besede, od katerih se bom lahko veliko naučil pri tem pa seveda ne bom nikogar ničesar poučeval. Najlepše hvala za vašo pozornost, za vaše prijazne besede in za dober potek te razprave. Cenim te pozitivne besede eh, in lep način, kako so bili izražena drugačna stališča. Naslednja redna seja odbora za zunanje zadeve bo potekala naslednji teden, 21. julija eh, ob 15. ure, eh, Jan 2Q2 v Bruslu. Se želi kdo oglasiti? Izvolite, eh, gospod gospa Brenner. Hvala lepa, rada bi vam vsem čestitala na izvolitvi v funkciji. V imenu zelenih bi pa rada povdarjala, da je res žalostno, da v odboru ni niti ene ženske. In naj še rečem, da to, da nobena skupina ni predlagala kandidatke, je res žalostno. Želim vam pa vseeno veliko uspeha v nadaljem delu. È un'osservazione. Ta To je pripomba, s katero se strinjam, jo podpiram, bi pa dodal naslednje. Čeprav eh, ženske niso v predsedstvu, imamo zelo dobro zastopanost žensk med koordinatorji tega odbora. Tako da nekako upoštevamo tudi drugi spol. 21. Eh, julija pa bomo imeli tudi eh, sestanek razširjenega predsedstva od 11.30 do 12.30 ASP 101 v Bruslju. Seveda boste vse to dobili še v pisni obliki. Dejansko sedaj nimam nič več za dodati, želim vam in sebi dobro delo v prihodnjem.